Kolegi, cominciamo a prendere. Kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete na svoja mesta.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 Allora, direi di cominciare. Pre- Predlagam, da začnemo. Prosim vas, da sedete. La seduta. S tem odpiram plenarno zasedanje. Na dnevnem redu je izvolitev predsednika predsednice Evropske komisije. Kot veste, je svet predlagal kot kandidatko Ursula von der Leyen za predsednico Evropske komisije. Po 124. členu drugi odstavek poslovnika Evropskega parlamenta v skladu z 17. členom, 7. odstavkom pogodbe o Evropski uniji, parlament izvoli predsednika komisije z večino glasov in sicer poteka glasovanje tajno um, dobili ste vsi navodila za to izvolitev. E, potrebujemo osem oseb, ki bodo potem pomagali pri preštevanju glasov. gospod da David Ivan, kje je gospod David Ivan, gospod David Ivan, ali sprejemate to funkcijo? Hvala.